želimo imeti pisne odgovore, je to naša pravica, ampak mogoče to ni nek najlepši pristop, da danes sporočimo kolegici Bjankovski, da je ne želimo sprijeti tu, ne vem, to je moje osebno mnenje. To ni najlepša poteza. No, moj prvotni predlog je bil, da bi to omenili na sestanku, ampak koordinatori so se odločili, da bi bili nekoliko bolj odločni. Kako bi rekla, da smo nekoliko bolj odločni v tem odzivu in no, velika večina je to podprla. Tako da je to sprijeto. Ampak še vedno lahko spremenite dnevni red eh, kot eh, plenarna skupščina odborov. Če želite, da pride kolegica Bjankovska, lahko to poveste, lahko glasujemo odborov. Ampak odločite se, kaj ti potem moramo poslati tudi pismo. Dobro. Dnevni red je sprejet s to spremembo. In potem zapisniki, sprejeti zapisnik vsej 6. novembra in 20. ter 21. novembra. Tu imamo tu dosjeju, če ni ugovorov, in jih tudi ne bo do konca sestanka, bo to sprejeto. Potem imate tu v mapi tudi poročilo misije naše delegacije, ki je obiskala Polsko od 18. do 20. septembra. Potem še ena napoved glede uredbe o gnojilih. Prvi uradni trialog naj bi potekal jutri do povdne. Imko je tu vodilni odbor ampak Inbi ima izključno pristojnost glede kontaminantov, zato je bilo sprejeto, da bi kolegica Gardini bila vodilna pri kontaminantih. No, za danes pa imamo na voljo tolmačenje v 21 jezikih, predlog je na voljo tudi v elektronski obliki in sestanek se prenaša na spletu. Potem pa še nekaj novega direktorat ITEC, oddelek za inovacije, ima novo kamero in ta se vrti za 360 stopinj in nas snema. Popovdne bo uporabljena pri prenosu v živo. No, vedno imamo prenos v živo in vidimo govorce, tokrat pa bomo in videli celo dvorano s to novo kamero, ki se bo vrtela po celi dvorani. To je novost. Dobro, sedaj pa lahko začnemo s prvo točko zakonodajnega dela danes. Gre za eurovinjete, cestne pristopine za uporabo določene infrastrukture za težka toborna vozila. To je osnutek mnenja, ki ga bomo obravnavali. Kolega Dans je poročevalec, prosim. Hvala, predsednica najprej kontekst v tej direktivi. Mislim, da mogoče ime Eurovinjeta ni najbolj primerno, ker imamo tu kar nekaj predlogov, da bi se odmaknili od sistem vinjet, ko gre za cestne pristojbine, ampak dobro. Takšno ime ima in to bom tudi uporabil pri predstavitvi. Ta direktiva predstavlja pravni okvir za zaračunavanje pristojbin za rabo nekaterih cest za težka tovorna vozila. Ne gre za vse ceste, gre za nekatere ceste v omrežju TNT po Evropski uniji. To ne velja za države članice, ki ne bi vnesle pristojbine, imamo pa minimalne zahteve za takšno določanje pristojbin. Predlog komisije skupaj z revidiranjem direktive želi bolje uporabiti načelo, da onesnaževalec plača za uporabnike, postopoma naj bi to veljalo tudi za potniška vozila. Tu so časovne pristojbine, imamo vinjete, ki se plačujejo na razdaljo in tu se bo raba cest bolj odrazila. To je kontekst tega mnenja, potem pa toplogredne emisije. Cestni prevoz je pri teh emisijah največji sektor, odgovoren je za 23 odstotkov vseh emisij. 72 odstotkov emisij imamo samo v cestnem prometu. Največ zaradi potniških vozil, ampak tudi težka tovorna vozila imajo vse večji odstotek. Potem imamo tudi onesnaženje izraka, tudi to je velik strošek. Skladno z EEA imamo tudi pol milijona prezgodnih smrti vsako leto v Evropski uniji zaradi tega onesnaženja v zraku in eh, cestni promet eh, najbolj vpliva na to. Potem imamo tudi veliko prometa v mestih in to seveda prinaša tudi socialne gospodarske stroške glede zamud, glede CO2 emisij in drugega onesnaženja ter odpadkov. 1 do 3 odstotkov vsega BDP je v Evropski uniji pod vplivom zaradi tega. Na splošno so predlogi dobri, podpiram zlasti splošne cilje. To mnenje bo zagotovilo učinkovito in pošteno zaračunavanje cestnih pristojbin, da bi zmanjšali CO2, ampak ne le to, da bi zmanjšali tudi druge nasnaževalne delce. Imamo načelo nasnaževalec plača, ki naj bi pospešilo prehod na nično emisije oziroma na mobilnost s takšnimi čistimi ali ničnimi emisijami. To je obseg predloga. Komisija predlaga, da bi razširili obseg predloga na vsa težka tovorna vozila, vključno z avtobusi in imeli naj bi tudi lahka tovorna vozila. Avtobusi, vozila, tovornjaki in kombi zaenkrat ne ponujajo dovolj jamstva na cesti, čeprav so tu v največjem deležu odgovorni za zunanje stroške. Če želimo imeti bolj pošteno konkurenco in boljše cene cestnih prevoznikov, potem moramo tu upoštevati tudi kombije in težko tovorno vozila, ki se porabljajo za prevoz blaga. Tako kot je to sedaj omenjeno v predlogu komisije. Tako da se tu začne 3,5 ton in to velja tudi potem za večje kombije v prevozu kajti ti se uporabljajo vedno bolj za prevoz blaga, zato da bi se izognili nekaterim pravilom, ki veljajo za težka vozila in ta trend se bo le nadaljeval. Glede pristopin za infrastrukture, pozdravljam predlog komisije, da bi s časom odpravili vinjete, kajti ne odražajo rabe ceste in potem pač vozniki vozijo več takrat, ko plačajo za to, zato da je dobijo več za svoj denar če pa imamo pristojbino glede na razdaljo, pa je to veliko bolj sorazmerno in to je veliko boljše za izvajanje načela nesnaževalec plača. Tu naj bi imeli tudi podatke za to, da bi mm, postopoma odpravili vinjete za težka tovorna vozila do leta 2022 in za lahka vozila do leta 2026. Prej sem omenil tudi zunanje stroške cestnega prevoza, naj na kratko omenim tudi ta vidik predlogu komisije naj bi razširili zunanje stroške in tu imamo tudi nasnaženje zraka in zaradi hrupa. Vidimo, da težka tovorna vozila povzročajo največ onesnaženja, ampak istočasno bo to prineslo veliko pravno obremenitev, kajti po zraku lahko delci potujejo veliko hitreje. Zato bi morali imeti obvezno zaračunavanje pristojbin pri vseh infrastrukturah. To bi moralo veljati za kombije, za težka tovorna vozila do leta 2021 in za lahka vozila do leta 2026. No, seveda želimo postopoma spodbujati tudi prehod na mobilnost z ničnimi emisijami. In seveda so lahko cestne pristojbine lahko koristne za rabo takšne vozili. Zato, da bi pospešili prenos na nične emisije, predlagam, da bi ohranili 75-stotno popuste za nične emisije, kot je to predlagala komisija. Predlagam tudi, da bi črtali štiriletno izuzetje za eh, vozila v najvišjem razredu. Pri Euro 6 vozilih to ne bo več pomembno, kajti v prihodnosti ne bi imeli izjeme tudi za druge Euro vozila in s tem mislim, da bi potem res eh, spodbudili rabo ničnih vozil. Potem označevanje prihodkov, to je seveda zelo dobro tudi za socialno družbeno sprejemanje takšnih cestnih pristojbin. S tem naj bi prispevali k financiranju vzdrževanja cestnih infrastruktur, zmanjšali naj bi tudi nasneževanje primeru in olajšali naj bi tudi proizvodnjo vozil z ničnimi emisijami in tudi infrastrukture za ohranjanje teh vozil. Če pač ljudi ne morejo videti, zakaj se porabijo pristojbine, da gre to za ceste, potem bodo države lahko le stežko pravičili takšne pristojbine. Veselim se dela z drugimi skupinami tu, da bi dosegli progresivno mnenje v Imbiju, da bi to postali v Tranto, bo pomembno, kajti Imbi je predruženi odbor glede eh, zunanih stroškov in tudi glede variacije stroškov zlasti v povezavi s CO2 emisijami in eh, zračnimi onesnaževalnimi delci. Hvala. No, ob enajstih seveda k nam pride bulgarski ministr za okolje in vodo. Zato predlagam, da omimo čas za govorce, da ne bomo presegli predvideni čas za obravnavo tega predloga. Pročevalci v senci najprej. Gospod Grip. Poročevalci v senci ima minuto in pol, prosim. Hvala, predsedujoča. No, kolikor vem, je Evropska komisija pripravila zelo zanimiv osnutek direktive in gre v pravo smer. To je povedal tudi naš poročevalec kolega Dans. Zračunavanje pristojbin glede na kilometre vozil na cesti na mesto vinjet, ki so povezane s trajanjem rabe vozila, to ne odraža učinkovite rabe vozil. In to je dober predlog, ta prehod iz vinjet na pristojbine. Z vedika porabnika je to mogoče bolj pošteno. Pa tudi iz vedika podjetij. Mislim, da je to bolj pošten sistem. Ampak sistem vinjet je zelo lahko izvedljiv sistem. Kupite vinjeto in potem lahko to uporabljate. To je zlahka uporabno in to lahko uporabljate, kadar želite, v nekem časovnem obdobju. Ampak imamo kar nekaj informacij, da morajo osebna vozila kupovati vinjeto za nekaj časa in potem plačajo mogoče za eno potovanje skozi neko državo, za vinjeto, to pa ne odraža dejanskega časa, ki so ga porabili na cesti in glede na ceno, ki so jo plačali. In to naj bi bilo izuzeto in to je pomemben vidik prevoza in seveda je to tudi del okoljske politike v vsaki državi, kaj ti prevoz prispeva tudi k onesnaževanju zraka in to v veliki meri. No, seveda gre tu za politične vedike. Nekatere države članice nikoli niso podpirale nobenih pristojbin. In sedaj pravzaprav te države razmišljajo o tem, da bi uvedle takšno plačila. Ta predlog Evropske komisije bi lahko obrnil in popolnoma spremenil te načrte. Tega se moramo zavedati in uh, spomniti se moramo tudi nemške situacije. No, določena raven harmonizacije na evropski ravni bi bila dobrodošla. Sistem gre skozi spremembe sedaj. No, kaj pa moramo upoštevati? Upoštevati moramo tudi, so to stopnje harmonizacije ali naj poenotimo le način zaračunavanja pristojbin in to, kako lahko države nadoknadijo stroške teh pristojbin. Ali moramo razmisliti tudi o tem, kako le države porabijo denar, ki se zbere na tak način. To je pomemben del razprave. Mislim, da bi bilo pomembno reči, da morajo ta sredstva biti namenjena za prevoz, vključno z okoljskimi stroški ampak nihče pa ne bi smel financirati nobenih drugih ciljev s tem denarjem. Mogoče še zadnji stavek. Hvala. No, jaz sem želel vprašati še nekaj. Evropsko komisijo bi rad vprašal, kako naj bi šli iz evrorazredov na CO2 pristop. To je sicer upravičeno, ampak zakaj teh določb niste dali v direktivo. Hvala. So ja, hvala, smo omejili čas. Prosim, da bodo vsi imeli dovolj časa. Res ste govorili predolgo. Kdo je naslednji? Kolegica Majsna, naslednja pročaka v senci. Hvala lepa, predsednica. Skušala bom biti kratka. Najprej bi se zahvalila, se bo danes za predlog No, če izhajamo iz tega, da imamo na cestah ogromno emisij in da skušamo to nekako obvladati, potem, če govorimo, da bi popolnoma odpravili davek na tovorna vozila in da bi enostavno uvedli potem cestnine za dejansko uporabo, načelo onesnaževalec plača bi bilo ustrezen cilj. To pa je zahtevno doseči. No, načeloma menim, da je ta pristop dober. dober. E, trenutno imamo venjete, to ne bi mogli tako odpraviti e, v Švici in pa Avstriji, ampak načeloma e, je pristop pravi. No, kako je zdaj s temi termini za odpravo vinjet, ali je to pragmatično, ali bo to tudi funkcioniralo, to bi morali še uh, preučiti. Zdi se mi logično, da bi zračunali stroške glede na eh, dejansko uporabo. Eh, no, eh, želeli bi ohraniti tudi to 75-odstotno znižanje. Potem pa je tukaj še vprašanje različnih kategorij. Bojim se, da smo preveč ambiciozni, bojim se, da se to ne bo izplačalo. No, eh, dejstvo pa je, da bi vsak finančni minister bil vesel prihodkov iz zaračunavanja eh, težkih tovornih vozil, hkrati pa s tem zmanjšujemo tudi obremenitev okolja. Hvala lepa. No, Hvala, kolegica Majsner, kolega Ek. Hvala, gospa predsednica, spoštovani kolegi in kolegice. Predlogi komisije gredo dejansko v pravo smer podpiram razširitev eh, področja uporabe tistih vozil, ki bi bila zajeta z direktivo. S tem bomo prispevali k temu, da tisti, ki povzročijo onesnaženje, tudi plačajo za svoje delovanje. Lahko le upamo, da bomo tokrat nekoliko bolj uspešni kot zadnjič. Upam, da bomo izkoristili priložnost, da odpravimo negativne vidike za. Uh, podnebje in pa za okolje. Na ta način bi nekako pokrili obstoječe vrzeli. Direktiva bi morala uh, omogočiti pomembne korake naprej pri tem, da se uh, obračuna stroške tistim, ki dejansko uh, onesnažujejo. No, dejstvo pa je, da smo precej odvisni od nafte in eh, naše potrebe je treba pokriti. Imamo pa tudi eh, občutljiva geografska območja in ta bi morali bolje zaščititi standardi moji predlogi spremembe, sprememb se bodo nanašali tudi na to, da se izboljšajo delovni pogoji, da se uh, zmanjša socialni dumping, ki ga trenutno imamo, kajti uh, imamo ogromno voznikov iz uh, jugovzhodnih in jugovzhodnih držav Evrope, ki potujejo po uh, zahodnoevropskih cestah. Tako da se zahvaljujem kolegu Sepudencu za to mnenje. Hvala, sedaj pa kolega Taylor. Much, Hvala, predsedujoča. Seb, čestitke za upravljeno delo. Mislim, da je to korak v pravo smer, predlog komisije. Je seveda dobro spisan in več kot 60 odstotkov onesnaženja prihaja prav strani potniških vozil, tako da morajo ta, kot so druga vozila, biti vključena v področje uporabe. Podpiramo tudi obvezno CO2 ločevanje cisnih pristojbin in pristojbin glede na razdaljo. To so ključna orodja pri tem, da bi spodbudili k bolj čistim, bolj učinkovitim prevozom. Prehod na nične emisije in nujen pri mobilnosti, če želimo izpolniti tudi podnebne celje in če želimo reševati eh, vedno večjo zdravstveno krizo zaradi onesnaženja zraka. Mislim, da bi morali dati večjo težo drugim zračnim onesnaževalom. A lastle glede dušikovega oksida, recimo, tu vidimo, da gre za eh, delce, ki znatno vplivajo na zdravje in s tem orodjem bi morali skušati to preseči. Potem moramo reči tudi to, da mora prometni sektor začeti plačevati svoj delež. In minimalne eksternalije morajo veljati za celotno mrežo. S tem bi spodbudili konkurenčnost med načini prevoza. In 100 odstotkov mreže je pokrita s pristojbinami in zato moramo izenačiti pogoje za vse. Hvala, predsednica. Kolegica Evi. Hvala, predsednica. Hvala lepa tudi poročevalcu za podan predlog. Hvala lepa tudi za pripombe, ki jih je podal, ko je predstavljal ta novi predlog komisije. Zelo pomembno se mi zdi predvsem to, da naš odbor poda jasno mnenje tudi glede načela, kdo onesnažuje plača. To je načelo, ki se mu ne bomo odrekli niti na področju prometa, niti kjerkoli drugot. Obdavčenje je prav tako pomembno, razširiti je treba področje uporabe te direktive, vključiti moramo ne samo težka tovorna vozila, temveč tudi lahka dostavna vozila. Odpraviti bi morali tudi eurovinjete, ki temelijo na času oziroma časovnem obdobju. Preiti bi morali na obračunavanje cestnih pristojbi na podlagi prevoženih kilometrov. Izziv, s katerim se trenutno soočamo, pa je, da bi to mnenje bilo čim bolj realno, istočasno pa tudi ambiciozno da bi izpolnili cilje, ki smo si jih zadali do leta 2020. To pa je popolna internalizacija stroškov v cestnem prometu. Odpraviti je treba tako zvočno kot okoljsko onesnaževanje. Mi se bomo borili za to, da bi tudi stroški zaradi zastojev bili internalizirani in jih bi potem vse te pobrane zneske uporabljali oziroma vlagali v razvoj alternativnih infrastruktur. Mislim, da bi morali poskrbeti predvsem za to, da bomo sredstva, ki jih zberemo s pristojbinami, pametno vlagali tudi v električno mobilnost. Biti moramo pregledni, ko gre za uporabo sredstev in čim hitreje moramo odpraviti transportni model, ki temelji na uporabi zasebnih vozil. Hvala. Hvala, kolegica Malja. Ja, hvala, predsednica. Menimo, da je tu kar nekaj težav pri tem predlogu. Verjetno glede načina obdavčanja tujih vozil in nacionalnih vozil. Vsaka država ima svoje določbe o tem. Nekatere določbe bodo ohranjene, druge spremenjene. Res je, recimo v Franciji je veliko vozil, ki prehajajo to državo in Imamo seveda zelo drago vzdraževanje mreže, imamo nesnažne, vsi morajo stelovati nacionalna vozila in tuja vozila. Torej, vsi vodiki morajo biti preučeni, seveda bomo stelovali pri tem, ampak po drugi strani imamo velike težave. Kaj ti? Pri tem predlogu gre za to, da bi imeli evropsko obdavčanje. In tu pa bomo zelo previdni. Hvala. Hvala. Kolega Dolfman. Minuta. Ja, ja, hvala lepa. Mislim, da gre poročilo v pravo smer. Par stvari pa bi še omenil. Mislim, da je zelo pomembno, da vključimo tudi uh, manjša vozila. Dejstvo je, da se uporablja vedno več uh, tovornih kombijev. Uh, In uh, to je povezano tudi s problemi, ki se nanašajo na čas potovanja in čas mirovanja. No, uh, zagovarjam tudi pristop, da se zračunava pristojbina glede na prepotovano razdaljo. No, tukaj uh, smo omenjali leto 2026. Pomembno bi bilo, da se do leta 2025 nekako izteče obdobje vinjet. Potem se tukaj vežemo na določene uh, namene. Uh, pomembno je upoštevati tudi, da se eh, izboljšujejo pogoje za tiste, ki živijo ob določenih cestah. Torej ne gre samo za izboljšanje infrastrukture, ampak gre tudi za to, da se izboljšajo življenjski pogoji. Ne gre samo za to, da se izboljšuje uh, Eh, dobiček in pa da koncesionarji dobivajo več denarja. Torej, pomembno pa je, da se izboljšuje tudi eh, kakovost življenja ob poteh. Hvala v imenu komisije, kolega Šatmani. Yes, ja, hvala. Gospod, hvala za poročilo, hvala za to zelo dobro poročilo. Komisija pozdravlja predlagane spremembe in vemo, da je poročilo skladno s poročilom kolegice Revu Dalon v odboru Trent. No, mi smo se tu še zlasti seznanili z ukrepi, ki so bolj povezani z okoljem. Recimo gre za ukrepe, zato da bi referenčne vrednosti komisije zamenjali z minimalnimi vrednostmi. To je nekaj, kar bi res lahko upoštevali. Potem smo se seznanili s tem, da bi imeli tudi roke za postopno odpravljanje schem, ki temelijo na časovnem razdalje. Mislim, da je s tem predlog veliko bolj ambiciozen. Potem pozdravljamo tudi predlagane spremembe glede vozil z ličnimi misijami, tako da bi izvajanje 75. odstotnega popusta lahko veljalo takrat, ko bi direktiva začela veljati to lahko sprejmemo brez težav. V bistvu to prav podpiramo. Glede namenskih sredstev. No, kot veste, je komisija podpirala rabo cestnih pristojbin, ki naj bi se ponovno vlagale v sektor prevoza, tako da bi sektor postal nasplošno bolj vzdržen. Pozdravljamo to dodatno točko v devetem členu direktive. Zato, da bi spodbudili rabo teh prihodkov za čisti prevoz, mogoče bi tu istočasno pozoril na nekaj, mogoče ste opazili, da imamo tudi nekatere druge vidike v direktivi pri tem členu in sicer gre za določene ukrepe, so da bi podprli cestno prometno varnost in tudi varne parkinge. To je bilo umaknjeno, mogoče bi lahko ponovno razmislili o tem vidiku. In naj odgovorim na vprašanje, ki je bilo zastavljeno komisiji glede variacij te pristovin, glede na CO2 emisije. Zakaj tega nismo točno določili v direktivi? Ja, razlog za to je zelo enostaven. Zato potrebujemo posebne podatke glede CO2 emisij za težka tovorna vozila. In ti podatki niso na voljo. Sedaj se pripravljajo, vse se sedaj uh, preračunava, metodologija se izdeluje in ko bodo podatki od certifikacij na voljo, Potem bomo predstavili zelo konkretne načine različnega zračunavanja pristovin glede na različne razrede vozil, seveda povzave z emisijami. Zato komisija predlaga, da bi to obravnavali v delegiranih aktih. No, seveda je to tudi politično vprašanje. Če države želijo imeti takšne ukrepe delegiranih aktnih, pa tudi parlament. Mi to predlagamo predvsem zato, ker bi s tem bila ta možnost zaračunavanja pristovin glede na CO2 emisije na voljo prej, torej v krajšem časovnem obdobju, kot pa če bi čakali na druge spremembe celotne direktive. Hvala. Hvala lepa. Kolega Dans ali lahko, prosim, poveste zelo na kratko? Ja, zelo na kratko. Hvala vsem za komentarje, hvala komisiji za odgovore. Mislim, da imamo splošen dogovor glede načel. No, imamo tu nekaj tehničnih razlik med skupinami, ampak nič pomembnejšega. Mislim, da lahko se rešimo v razpravi. Vsi se strinjamo glede potrebe potem da potrebujemo podporo splošni načel predlogu komisije, seveda moramo revidirati tudi Um, sistem zračunavanja pristojbin Evropske unije in seveda v državah, ki bodo morale izvajati evropsko zakonodajo, čeprav mogoče niso v EU. Ne vem, kdo bi to lahko bil, katera država. Hvala. Hvala lepa. To je res uh, prišlo v pravem času. 1. februar je rok za ložitev predlogov spremem, 26. in 27. marca pa bomo glasovali odboru. Sedaj pa vas vabim k razpravi pri naslednji točki, gre za izmenjavo mnen z kolegom Nenom Dimovim, ki je bolgarski ministr za okolje in vodo. Je predstavnik bolgarskega predsedstva, sedaj ga vabimo v dvorano samo trenutek. Hello everyone, so let's start. Tako, lepo zdrav vsem skupaj. Eh, začenjamo naslednjo točko dnevnega reda. Pozdravljam ministra Nena Dimova, ki je odgovoren eh, za okolje in vodo v okviru bolgarskega predsedstva. Čestitela bi Bulgariji za prvo predsedovanje svetu. Želim vam čim več uspeha v naslednjih šestih mesecih. Običajna praksa je taka, da na začetku predsedovanja minister predstavi glavne prednostne naloge, v tem primeru eh, bolgarskega predsedstva na področju okolja in podnebja, potem pa sledi še izmenjava stališč s poslanci iz našega odbora. No, če sem prav razumela, bo minister pokril tudi tematike, ki se nanašajo na varno hrano, to tudi spada na področje delovanja našega odbora. Tako da se zelo veselimo vaše predstavitve. Izvolite, minister, beseda je vaša. Hvala lepa. Dovolil si bom govoriti v materinščini, no ampak vse bi vas eh, povabil, da če danes eh, čas ne bo zadoščal, da kasneje nadaljujemo še s kakšnimi vprašanji, če jih boste še imeli. Tako da se vam še enkrat zahvaljujem. Zdaj pa v bolgarščini naprej. Gospa predsednica, spoštovani podpredsedniki, spoštovani poslanci iz odbora NV. Dovolite mi, da vam povem, kako navdušen sem, da sem danes lahko tukaj pred vami, pred vami, poslanci iz odbora Evropskega parlamenta za javno zdravje, eh, okolje in varno hrano. Predstavil bom prednostne naloge na področju okolja. No, vloga Bolgarije ne more biti drugačna kot takšna, da se bogati evropska kulturna identiteta, Bolgarija prispeva k kulturni eh, raznovrstnosti. Uh, po eni strani svojo bogato zgodovino in pa kulturnimi dosežki na vseh področjih um, umetnosti, hkrati pa eh, je eh, prispevala tudi eno od treh abeced, torej Cirilico. Bolgarija je že stoletja na križišču, na vzhodno uh, jugovzhodnih vratih na vstop v Evropo. V Evropo. V Bolgariji imamo izredno veliko uh, raznovrstnost, tudi biotsko raznovrstnost. Gre uh, za prostor, kjer nastajajo tudi nove biološke vrste. Poleg tega pa spremljamo tudi gospodarsko rast in pa razvoj v kontekstu, uh, ki je namenjen doseganju ravnovesja in pa zaščite okolja. In eh, ravno to bo tudi naš cilj med predsedovanjem. Želimo ohranjati ravnovesje. Med predsedovanjem svetu smo si zadali zaključno nalogo, da vzpostavimo učinkovit odprt dialog z Evropskim parlamentom v logi so zakonodajalca. Predstavitev uh, zakonodajnih in političnih prednostnih nalog na področju okolja uh, Eh, danes prispeva v graditvi tesnejših vezi z Evropskim parlamentom. Gre za izziv, kaj ti prvič predsedujemo svetu Evropske unije in želel bi potrditi, da smo pripravljeni na trajni dialog, želimo iskati rešitve, dosegati rezultate, želimo ščititi interese evropskih državljanov in pa tudi ključne evropske vrednote. Evropa in pa njeni državljani potrebujejo več stabilnosti, več varnosti, več solidarnosti. Varnost, ki pomeni tudi zagotavljanje zdravja, planeta in pa ljudi, potem stabilnost pomeni konkurenčno okolje, vključno s trajnostno lastjo in pa zelenim gospodarstvom. Želimo se osredotočiti na prehod v krožno gospodarstvo in pa ekoinovacije. Potem pa še solidarnost, gre za eh, eh, to, da se utemelimo na. Eh, koheziji, na konvergenčnosti, treba pa je upoštevati tudi geografske, kulturne in pa socioekonomske značilnosti in posebnosti regij. V našem programu se osredotočamo na prehod v krožno gospodarstvo z učinkovito uporabo virov in pa blažitvijo učinkov na okolje. Prizadevali se bomo za trajnostno rast in pa za zagotavljanje dobrih pogojev in pa za prijazno okolje za ekoinovativne rešitve. Naše glavne naloge vključujejo krožno gospodarstvo in pa ekoinovacije. Pozdravljamo mini svežen na področju krožnega gospodarstva, ki ga je komisija sprejela lani. Naš načrt je, da prednostno obravnavamo strategijo za plastiko. Organizirali bomo razpravo na ministerski ravni med zasedanjem sveta v marcu. Osredotočili se bomo na to, kako povečati recikliranje in kako znatno zmanjšati eh, zapolnjevanje odlagališč in pa sežiganje plastičnih odpadkov. Na podlagi rezultatov razprav si bomo prizadevali, da bodo junija sprejeti sklepi sveta. Ti sklepi sveta bodo služili kot neke vrste smernice za komisijo za naslednje korake in ukrepe, ki jih bo treba hitro izvajati na prioriteten način. Torej. Omenil bi, da bo razprava vključevala tudi sporočilo med uh, nekim umestnikom v zvezi z umestnikom med eh, kemično zakonodajo in pa zakonodajo na področju zraka. Onesnaževanje zraka je resen socialni in okoljski problem. Veliko težav je tukaj, kako zmanjševati eh, učinke eh, škodljivih onesnaževal. Ampak to ni težava, s katero se soočajo samo države članice Evropske unije gre za 16 držav članic, eh, kot pravi Evropska komisija. Gre za to, da se s tem spada celotna eh, Evropa. In zato eh, bomo skušali iskati rešitve za inovativne mehanizme in pa inovacije, da se izboljša zdravje evropskih državljanov in pa okolja. To bodo glavne tematike konference na visoki ravni, ki bo posvečena ekoinovacijam. Ta bo organizirana skupaj z Evropsko komisijo 5. in 6. februarja v Sofiji. Kakovost zraka bo obravnavana tudi na neformalnem okoljskem svetu aprila. Izkoristil bi to priložnost, gospa predsednica, da vas povabim, da sodelujete na obeh dogodkih. Naša prednostna naloga se nanaša tudi na boljše pravno urejanje, eh, za večjo učinkovitost, za boljšo okoljsko zakonodajo. To je naša skupna odgovornost. Trenutna evropska zakonodaja namreč vsebuje nekatere kontradiktorne eh, cilje, ki niso eh, prednostni in ki povzročajo netrajnostno izvanje in pa nepredvidljivost. Po eni strani imamo tukaj zakonodajo na področju okolja, pa potem še eh, zakonodajo na področju eh, kmetijstva, energije in pa podnebja. Treba je premagati vse te kontradiktornosti, kajti le tako lahko zagotovimo boljše izvajanje, lahko, le tako lahko dosežemo više cilje. No, na neformalnem eh, svetu se bomo pogovarjali o političnih prioritetah. Poleg tega pa se bomo med evropskim semestrom eh, pogovarjali tudi o zeleni komponenti. To bo marca. Želeli bi se izogniti kakršnim koli napačnim razlagam, zato želim jasno podariti, da obstaja politično soglasje v Evropi v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na, na podnebne spremembe in pa na ukrepe, ki so potrebni proti temu. Kot uh, predsedujoči svetu uh, si bom prizadeval, da se to uh, soglasje tudi ohrani. V naslednjih mesecih se bomo aktivno pripravljali na COP24. Uh, Želimo zagotoviti olajševalni dialog, da se bodo ustrezno izvale ureditve iz pariškega sporazuma. Uh, Potem se bomo ukvarjali tudi z vprašanji, ki se nanašajo na prilagajanje. Želimo bolje mobilizirati finančna sredstva iz proračuna Unije. Novi pravni okvir za dekarbonizacijo transporta je še en stebr, eh, na podlagi katerega bomo delali. Za cilj si bomo zadali politični sporazum, ki bi ga dosegli eh, v sodelovanju z vami. Želimo spremljati emisije CO2, izboljšati poročanje, osredotočili se bomo na težka tovorna vozila. Potem eh, so tukaj še eh, predlogi v zvezi s standardi glede emisij CO2 za kombije in pa osebna vozila. Tudi to je zelo pomembno vprašanje za in, Evropo in pa državljane ter za avtomobilsko industrijo. Načrtujemo razpravo na ministerski ravni eh, med svetom junija, tako da eh, bi pripravili politične smernice za proces in pa za vizijo eh, razobličenja za prihodnje. Naj zaključim. Bolgarsko predsedstvo svetu uh, Eh, poteka v pomembnem trenutku za prihodnost Evropske unije. Soočamo se z določenimi izzivi in pa krizami, na katere smo v času prosperitete kar pozabili. Menimo, da so nas izzivi združili, tako smo močnejši, kriza nas je naučila, da nič ni samo umevnega. Mislim, da se moramo na krizo odzvati z več Evrope, kaj ti prihodnost, eh, je prihodnost eh, več Evrope, eh, Evrope prosperitete in pa solidarnosti. In tako moramo ostati močni. Hvala lepa. Hvala vam, minister, za vaše besede. Sledijo koordinatorji in pa poslanci, ki bi želeli postaviti vprašanje. Začeli bomo najprej z gospodom Lavijo. Hvala lepa, gospod minister, da ste danes z nami v odboru za okolje. Hvala lepa tudi, da ste izpostavili prednostne naloge bolgarskega predsedstva. To sodelovanje med obema so zakonodajalcema je zelo pomembno. Na eni strani svet, na drugi strani parlament ti dve instituciji skladno z Lizbonsko pogodbo predeljujeta zakonodajne usmeritve, v katere se mora Evropska unija podati. Podarili ste že pomen nekaterih zakonodajnih svežnjev. Svet namerava v naslednjih šestih mesecih tekom vašega predsedovanja skrbeti za te svežne, ko gre za krožno gospodarstvo, ko gre za recikliranje, ko gre za odlagališča. Seveda se popolnoma strinjamo s cilji, ki ste jih izpostavili. Ob koncu lanskega leta smo s predhodnim predsedstvom dosegli dogovor o zakonodajnem dosjeju. Zdaj je nastopil trenutek, da se stvari začnejo izvajati v praksi. Izvajati moramo doseženi sporazum. Junija naj bi potem še sprejeli sklepe na nekaterih področjih. Izvajati je treba okoljsko zakonodajo skladno s prednostnimi nalogami, ozeleniti je treba kmetijske politike. To so tematike, ki so še kako pri srcu v parlamentu. Obstaja pa nevarnost, ki jo sami vidimo, zlasti ko govorimo o skupni kmetijski politiki. Ugotavljamo, da prihaja do ponovne nacionalizacije politike da se pojavlja predvsem pri okoljski in kmetijski politiki ta težnja. Imam pa še konkretno vprašanje, ki mi je zelo pri srcu, je pa vezano na naslednjo revizijo direktive o pitni vodi. Predvideno je bilo, da bo komisija dva, leta 2015 preverila prilogo 1 skladno z novimi znanstvenimi in tehničnimi dognanji. Gre za pitno vodo. In v tej prilogi je govora o kakovosti vode, o vsebini voda. Namreč na evropski celini bodo nekateri državljani diskriminirani, zato ker ne bodo imeli dostopa do tega dragocenega vira. V pitni vodi naj bi bilo broma en miligram na liter. Svetovna zdravstvena organizacija in tudi druge svetovne znanstvene organizacije pa pravijo 2,4 mg. V luči izmenjave informacij z Evropsko komisijo, ki pravi, da bi morali pregledati priloge k tej direktivi, vas sprašujem, če se vam ne zdi, da bi bilo morda smiselno to upraviti čim hitreje, glede na to, da je voda omejen vir in da vodo kot vir potrebujemo. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje s tem v zvezi. Hvala. Hvala lepa. Gospa Bonafe. Hvala lepa, gospa predsednica. Lep pozdrav, minister. Dvojne čestitke. Najprej veliko sreče vam želim v času predsedovanja, še posebej pa vam čestitam, ker je to prvo bolgarsko predsedovanje. Skupina socialistov in demokratov se močno zauzema za več zakonodajnih dosjejev, ki bodo v vaših rokah, naprimer, ko gre za emisije iz vozil. Potem je tu še trialog v zvezi z izpusti CO2 pri tovornjakih, da Jan Odzofoli se s tem ukvarja. Ti sektori so zelo pomembni, če želimo izpolniti cilje in obveze iz pariškega sporazuma. Je pa to pomembno vprašanje tudi z vidika izboljševanja okolja, v katerem živijo naši državljani. Tu je še strategija o plastiki, potem svežen o krožnem gospodarstvu. To sta nova zakonodajna predloga, o katerih smo nedavno govorili tudi na plenarnem zasedanju v Strasboru. Krožno gospodarstvo je pomemben dosje, prej ste ga omenili kot enega od prednostnih dosjejev. Sama sem bila poročevalka pri tem dosjeju, dosegli smo začasni sporazum prejšnji mesec. Po pogajanjih, ki so bila težavna, precej kompleksna, nažalost se je ta sporazum zdaj zataknil pri sekretarjatu v svetu. Zato bi vas prosila, da storite nekaj za to, da se bodo izpolnili vsi cilji, o katerih smo se dogovorili in da bomo dosegli rezultate tudi pri krožnem gospodarstvu, ko gre za recikliranje, ko gre za zmanjšanje števila odlagališč in podobno. Izpostavili ste prednostne naloge predsedstva, rekli ste, da se zauzemate tudi za eko inovacije. To je osrednja tematika, tematika, ki od nas terja veliko truda. Potrebujemo tehnološke rešitve, zato pa potrebujemo inovacije, da bodo lahko naši proizvodi spoštovali zahteve z področja trajnosti tekom svojega celotnega življenjskega ciklusa. To je pomembno tudi z vidika gospodarstva. Želimo si, da bi komisija čim hitreje pripravila tudi predloge, za katere je podala obveze v okviru krožne gospodarstva. Me pa zanima, kako vi gledate na naslednjo trditev. Če želimo v Evropi spremeniti gospodarski način, da bomo čim bolj vodilni, se nam zdi, da bi morali storiti več na gospodarskem področju, ne zgolj z vidika varovanja okolja. Zato me zanima, ali boste pripravili kakšen dokument na svetu za konkurenčnost morda, da bi vendarle malce pritisnili na akterje, da bodo bolj resno upoštevali ta pomembna gospodarska vprašanja. Hvala lepa, naj vas spomnim, da ima vsak na voljo dve minuti. Gospa Gerling. Hvala lepa. Tudi sama bi prisrčno pozdravila gospoda ministra. Omenila bi temo, ki ni eh, na zakonodajnem dnevnem redu, no, ampak predsedstvo se ne ukvarja samo z zakonodajo, gre za to, da prisluhnejo tudi javnemu mnenju oziroma občutku. Gotovo eh, naše državljane zelo zadeva kakovost zraka. Preučila sem eh, poročilo eh, Evropske okoljske agencije v zvezi eh, s kakovostjo zraka v Bolgariji in gotovo je, da ima Bolgarija ta problem, tako kot druge države članice. Želela bi, da bi prišlo do kakšnih ukrepov, ki ne zahtevajo zakonodaje, ampak mogoče neke vrste deklaracijo, torej izjavo, da obstaja pripravljenost za resno ukrepanje. Dejstvo je, da je zdaj že kar preveč držav članic eh, in tudi komisija ima že dolg seznam eh, držav članic, v katerih je kakovost zraka eh, že kritična. No, zanima me, če bi vaše predsedstvo lahko ukrepalo. Zanimajo me tudi vaše nacionalne izkušnje, kaj lahko bolgarsko predsedstvo prispeva, da se stvari premaknejo naprej na tem področju. Gospod Gerbrandi. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala tudi ministru Dimovu, da je z nami. Tri kratka vprašanja imam. Prvo se nanaša na podnebne spremembe. Govorite, govorili ste o konsenzu, ki ga imamo Eh, znotraj Evropske eh, unije in pa v okviru bolgarskega predsedovanja na področju podnebnih sprememb. No, ampak osebno se pa uh, sprašujem glede teh podnebnih uh, sprememb, izpodbijate recimo uh, teorijo o uh, gladini morja in tako naprej. Uh, vi boste predsedovali mnogim sestankom, ki so pomembni za podnebne spremembe, tako da me zanima vaše osebne stališče eh, na tem področju. Drugo vprašanje se nanaša na kakovost zraka. Veseli me, da je to ena vaših prioritet. Hkrati pa se je uh, Bolgarija pridružila Polski pri. Uh, sodnem sporu, ki se nanaša na uh, velike eh, naprave za sežiganje. Ali raz, lahko uh, razložite, kako je lahko kakovost zraka ena od vaših prednostnih nalog, krati pa pravno izpodbijate standarde na tem področju. No, na koncu pa bi omenil še strategijo za biotsko raznovrstnost do leta 2020. Pri vseh indikatorjih imamo že rdečo luč, razen pri enem. V vašem program, programu ni ničesar na temo biotske raznovrstnosti. No, če bi želeli vsaj nekoliko bližje priti eh, ciljem do leta 2020, potrebujemo nujne ukrepe za to. Se sprašujem, ali je bolgarsko predsedstvo pripravljeno karkoli postoriti na področju biotske raznovrstnosti v naslednjih šestih mesecih, da se ohrani narava v Evropi. Hvala lepa, gospa Konečna. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod minister razumem, da sta krožno gospodarstvo in pa zakonodaja na področju odpadkov zelo pomembni tematiki, ampak tukaj je še drug svežen, ki je bil sprejet na zadnjem plenarnem zasedanju v Strasburu. Nanaša se na podjetje, gre za tri dokumente, Lulu, CF, potem upravljanje in pa biogoriva. zeta pa je tudi energetska učinkovitost. Teh tematik pa vi niste omenili, tako da nas zanima, ali boste delali tudi na tem področju. Ali uh, boste spremljali neposredno izvajanje, ali boste pripravljali poročila, ali bo se skupaj potekalo v obliki trialogov. Torej, kaj lahko pričakujemo od vas pri trialogih? Potem pa je tukaj še eno vprašanje, ki se nanaša na biogoriva. Kakšno je vaše mnenje v zvezi s postopnim ukinjanjem biogoriv prve generacije v kratkem roku? Kakšno je vaše mnenje o opuščanju biogoriv iz palmovega olja? Do leta 2020 naj bi ta goriva odpravili. Gospa Miller. Gospe Miller ni, tako da smo zaključili s prvim krogom vprašanj. Gospod minister, zdaj imate priložnost, da odgovorite na vprašanja kolegov. Благодаря много. Изключително. Хвала лепа. Postavili ste zelo pomembno vprašanje. Zdaj lahko podam več podrobnosti. Eh, rekli so mi, naj bo moja prva predstavitev krajša, tako da nisem mogel zajeti prav vseh tematih, ki bi jih želel. To je delni odgovor na vaše vprašanje. Na zadnje vprašanje se bom še vrnil, no, ampak začel bom kronološko z gospodom Lavijo. vse, kar je povezano z zdravjem državljanov Evropske unije, je pomembno. To sem povdaril tudi v povezavi s kakovostjo zraka, kar pa ne pomeni, da pitna voda ni pomembna, pomembni so tudi vsi drugi vidiki okolja. Eh, ne smemo posvečati premalo pozornosti zdravju ljudi. No, Evropska komisija pravi, da imamo Bolgarijo eno izmed najbolj kvalitetnih voda v Evropski uniji. No, zdaj pa zastopam eh, svet, eh, nacionalno perspektivo, tako da bom govoril v imenu predsef. Rezultati pregleda direktive o pitni vodi so pokazali, da je njeno izvajanje ena od ključnih komponent za zagotavljanje kakovosti pitne vode v okviru Evropske unije. No, s tem pregledom pa so bila odkrita tudi problematična področja, ki jih je treba izboljšati. To je dejstvo. Postavlja se vprašanje zagotavljanja eh, informacij eh, potrošnikom o standardu kakovosti in tako naprej. Tako da pričakujemo predlog eh, komisije za revizijo direktive, kjer bodo obravnavana ta vprašanja. Pripričan sem, da bomo dobili direktivo, ki bo zagotovila enako raven eh, zaščite javnega zdravja pred škodljivimi učinki eh, onesnaženja vode v Evropski uniji. Torej, pričakujemo pobudo Evropske komisije. Potem gospa Bonafe. Vprašali ste več pomembnih vprašanj v zvezi s krožnim gospodarstvom, v zvezi z ekoinovacijami in rastjo v Evropski uniji. Naj začnem s krožnim gospodarstvom. okoljs, okolje je dejansko odličen primer krožnega gospodarstva. Torej, za krožno gospodarstvo bi se morali učiti od okolja. Eko inovacije so prednostna naloga za trio. Namreč Evropa je bila že večkrat v krizi in Evropa je bila genialna, eh, ima sposobnost inoviranja in eh, tako si vedno opomoremo, želimo izkoristiti to iskro, ta genij Evrope. Pri tem pa je treba združiti vse moči. Vsekakor je to verjetno razprava, ki bo presegla trajanje našega predsedovanja. S tem se bo, bodo ukvarjala tudi naslednja predsedstva. Mislim, da teh vprašanj ni mogoče rešiti v pol leta ali pa v enem letu. Gre za proces, ki. Eh, nam pomaga in uh, lajša. Potem je tukaj svežen, ki se nanaša na odpadke. To ste omenili. Estonija je ogromno storila na tem področju, tako da bomo mi februarja skušali predstaviti ta svežen koreperju, da se bo delo lahko nadaljevalo. Omenili ste kakovost zraka. Gospa Gerling je rekla, da je treba uh, sprejeti ukrepe. S tem se strinjamo. To lahko dosežemo z zakonodajnim aktom ali pa tudi z aktom, ki ni zakonodajen. Imamo nek dokument EEA o višjih temperaturah po noči in na letni bazi. No, ampak dejstvo, da moramo uh, še marsikaj postoriti v zvezi z Zahodnim Balkanom. Niso Evropska unija, so pa del Evrope in tudi to je del uh, prednostnih nalog našega predsedstva. Moramo posvetiti več pozornosti državljanom na Zahodnem Balkanu, ki Evropo čutijo kot neko uh, naravno bivališče, dom. Tako da bi pod specifične ukrepe želel vključiti tudi Zahodni Balkan. Ministre za okolje iz Zahodnega Balkana sem povabil, da se udeležijo neformalnega foruma v Sofiji 5. in 6. februarja. Obravnavali bomo ekoinovacije in pa kakovost zraka. To so prednostne naloge, naloge bolgarskega predsedovanja. Potrebujemo ekoinovacije, tako da želimo tudi države Zahodnega Balkana vključiti v razpravo, kajti zrak ne pozna meja, tako da morajo biti vključeni vsi uh, evropejci. Potem gospod Gerbrandi. Omenili ste več vprašanj. Nekatera so bila bolj osebne narave kot sem rekel že na samem za, na začetku, lahko odgovarjam tudi na osebna vprašanja, ampak tukaj sem kot bolgarski minister in eh, kot predsednik eh, sveta. Osebno si lahko izmenjava mnenja zunaj. V svoji izjavi sem povedal, da imamo v Evropi politično soglasje. Podaril sem, da je soglasje instrument za doseganje ciljev. No, znanost pa vedno išče, ne verjame, zagotavlja argumente, da lahko politiki dosežejo soglasje. S tem soglasjem se potem lahko ukrepa. To sem omenil v svojem uvodnem nagovoru. Potem je tukaj še eno vprašanje, ki sem si ga zapisal. Rekli ste, da Bolgarija skupaj s Polsko izpodbija um, nek akt komisije. Dejstvo je, da je kakovost zraka glavna prednostna naloga Bolgarije in pa tudi v drugih 16 državah, mogoče celo 28. To pa ne nasprotuje dejstvu oziroma ni v nasprotju z, dejstvu, z dejstvom, da izpodbijamo neko zadevo, gre za pravni postopek, zakonodajo je treba po našem mnenju spoštovati. Mislim, da je prišlo do postopkovnih kršitev. Po našem mnenju teh ne bi smelo biti. Če bo sodišče menilo, da imamo prav, bo vse v redu. Če bo menilo, da nimamo prav, tudi v redu. Ampak vladavina prava je ena ključnih vrednot in menimo, da imamo pravico izpodbijati zakonodajo. Zato smo se pridružili Polski pri njenem zahtevku. No, potem ste omenili varovanje zaščito narave. Bulgarija je odličen primer. Trenutno smo med državami z najvišjim odstotkom Nature 2000. Več kot 34 odstotkov eh, površine je v tem programu. Razvoj mora biti uravnotežen, ščititi moramo okolje, biosko raznovrstnost. To sem povdaril. Menim, da je oboje pomembno, tako gospodarstvo kot zaščita okolja, tako da državljani lahko živijo v blaginji. Tehnica se ne more premakniti na eno ali drugo stran. Le, če imamo ravnovesje, lahko evropski državljani živijo bolje. Potem gospa konečna. že na samem začetku sem skušal odgovoriti na vprašanja o energetski učinkovitosti in pa o upravljanju. Direkt, omenil sem direktivo o obnovljivih verjih energije. Evropsko predsedstvo eh, želi še naprej aktivno delati na svežnju energije o čisti energiji. Naše delo bo temeljilo na korakih estonskega predsedstva. Bolgarsko predsedstvo pričakuje, da se bodo začeli uh, eh, dialog, trialogi v zvezi z uredbo o upravljanju, pa tudi v zvezi z osnutkom direktive o energetski učinkovitosti in o obnovljivih virih energije. Pričakujemo intenzivno in plodno razpravo z Evropskim parlamentom. Z vami se bomo pogajali, upam, da bomo transparentni in konstruktivni. Še nekaj bi želel povdariti. Vsi vi, poslanci v Evropskem parlamentu, predstavljate različne socialne grupe, različ, eh, skupine, različne interese eh, vaših volilnih okroži, treba je iskati ravnovesje med temi interesi. Sam zastopam 28 držav članic, tako da si bo moral prizadevati za ravnovesne med njimi. Tako da je naše vzajemno delo zelo pomembno, najti moramo ravnotežje, to je ravnotežje med državami članicami, pa tudi ravnotežje med interesi vaših volilnih okroži. Tako da mislim, da bodo to odprta vrata za resno razpravo. Hvala lepa. Zdaj pa nadaljujemo z drugim krogom vprašanj. Prosim pa, da niste predolgi v svojih prispevkih, eno minuto največ. Najprej gospa Šujica. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod Dimov, Ena od bolgarskih prednostnih nalog je tudi področje Zahodnega Balkana, kot ste rekli. Zauzemate se za integracijo Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. Imam eno vprašanje, ki verjetno sodi v domet vašega portfelja. Grozovita ekološka nesreča se je zgodila pred enim mesecem, in sicer ob obali. Sama prihajam iz Dubrovnika in Dubrovnik se sooča z ekološko katastrofo. Vidite to fotografijo, lahko vam jo kasneje še pokažem, da boste videli, kaj se dogaja. Ogromno smeti iz Albanije in Črne gore pripluje do nas. In na južnem delu Dubrovniškega pristanišča se potem zbirajo ti odpadki, pridajo tudi do južnih hrvaških otokov. Te države so podpisale Barcelonsko konvencijo o zaščiti pomorskega okolja in obalnega dela ob sredozemlju, ampak vseeno se število odpadkov povečuje, to škoduje državljanom, pa tudi flori in fauni. Obrnila sem se že na komisijo, s tem še čakam odgovor. Upam, da bo Evropa sprejela dolgoročno strategijo s tem v zvezi. Prejšnji teden smo se o tem pogovarjali na plenarnem zasedanju. Ali mislite, da bi bolj aktivno regionalno sodelovanje med Evropsko unijo in sosednjimi državami, ki so pridobile status kandidat za članstvo v Evropski uniji, potrebno, da bi izvajali boljše okoljske politike? Ali obstaja možnost, da bi upeljali strožja merila za odpiranje in zapiranje po glavi o okolju. To je moje konkretno vprašanje. Hvala lepa, gospod Parnju. Gospod minister, gospa predsednica, kolegice in kolegi. No, pa smo nekoliko v zagati. Bil sem poročevalec za Evropski parlament, ko smo sklepali ta zgodovinski sporazum v Parizu decembra 2015, gre za COP21. Bil sem ponovno potem soporočevalec pri COP23, pred to predstavitvijo danes pa sem prebral, kakšna so vaša osebna stališča s tem v zvezi, gospod minister. In ta stališča nikakor ne gredo v isto smer, kot smo jo obrali vsi mi v Evropski uniji, ki se želimo boriti proti podnebnim spremembam. Domnevno ste javno izrekli, da so podnebne spremembe mit, ki ga uveljavljajo levičarske sile za to, da bi ohranile industrijski kapital. Ampak ne, gospod minister, realnost, realnosti kažejo na to, da je planet ogrožen, da bi na evropski ravni morali biti vodilni, ko gre za boj proti podnebnim spremembam. Upam, da boste v naslednjih šestih mesecih uspeli postaviti svoje osebna prepričanja ob strani, da boste branili evropska prepričanja na področju boja proti podnebnim spremembam. Za zaključek še eno vprašanje. Ali bolgarsko predsedstvo Evropske unije namerava organizirati ministersko srečanje, kjer bi se pogovarjali izredno o financiranju boja proti podnebnim spremembam? Po tem, ko je francoski predsednik 12. decembra v Parizu organiziral vrh One Summit. Hvala. Hvala lepa, gospa Meissner. Ja, Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, gospod minister. Tukaj sem. Najprej bi se dotaknila strategije za plastiko. To je zelo pomembna strategija za komisijo. Dobro je, da je to vaša prednostna naloga. Trenutno eh, si prizadevamo, da bi Eh, dobili več soglasja med poslanci na to temo. Upam, da bodo stvari delovale, da bomo lahko potem eh, skupaj kaj postorili. No, to je napoved. Eh, sama se zanimam tudi za zdravje morja. Bolgarija ima obalo, komisija ima tako imenovano Ocean Governance, tam sodeluje tudi svet, torej Zdravo morje je pomembno za vse, V Burgasu imamo 1. junija sestanek na temo zdrave mori, verjetno sodelujete pri tem. Imam konkretno vprašanje, kaj boste počeli tam kot okoljski minister, e, kakšne tematike boste obravnavali, e, varstvo morja, kakovost vode in tako naprej, biotska raznovrstnost, kakšna bo tam vaša vloga. To me zanima. Jaz bom tam, ampak mislim, da morate tudi vi biti tam kot okoljski minister. Thank you. Hvala lepa, gospa Kavezon. Hvala lepa, predsednica. Najprej bi rada povedala, da sem nekoliko šokirana nad vašimi stališči glede podnebnih sprememb govorite o krožnem gospodarstvu, odpravi plastike in tako naprej, vse lepo in prav, ampak prvo ključno vprašanje je vprašanje podnebnih sprememb. Prav je, da se borimo proti onesnaževanju in tako naprej, ampak zdi se mi, da je napačno stališče, ki ga zauzemate glede podnebnih sprememb. Evropska unija je jasno povedala, da se želi boriti proti podnebnim spremembam. Podnebne spremembe so nekaj, kar je potrdila tudi znanost. Saj še vedno ne vemo, ali so se spremembe v preteklosti dogajale zaradi paca meteorita, zaradi evolucije, zaradi česa drugega, ampak danes vemo, da se vse te katastrofe dogajajo zaradi podnebnih sprememb. Mislim, da bi se morali bolj boriti proti podnebnim spremembam. Poglejte si, kakšne so poplave v osrednjem delu Evrope, na vzhodnem delu Evrope, potem požari na jugu. S tem smo se veliko ukvarjali v zadnjih letih. Potrebujemo srezen mehanizem za boj proti temu. Komisija je predlagala mehanizem civilne zaščite, zato me zanima, kakšen je vaš pogled na to vprašanje. Mislim, da bi to moral biti močan mehanizem, mehanizem, ki bo vzpostavil tudi ustrezne ukrepe. Namreč različni pojavi se pojavljajo v različnih območjih, enako velja tudi za tveganja. Zato bi morali poskrbeti za ustrezne preventivne ukrepe in tudi korektivne ukrepe. Tako srednje kot dolgoročno gledano pa bi morali državam članicam pomagati zlasti, če naprimer katastrofe presegajo zmogljivosti držav. Poglejte si, kaj se je dogajalo ob zadnjih požarih v, na Portugalskem. Potrebujemo tudi solidarnostni sklad v ta namen. Mislim, da bi morali spremeniti način izračunavanja prispevkov v ta sklad. Namreč v nekaterih območjih so, naprimer, povprečno gledano BDP-ji višji kot v drugih regijah, ne glede na to, da so v prvi regiji državljani na splošno morda revnejši. Hvala. Hvala, gospod Ek. Danke, hvala, gospa predsednica. Spoštovani minister, hvala lepa, da ste danes z nami in da ste nam predstavili cilje bolgarskega predsedstva na področju okoljske politike. Pri svoji predstavitvi ste podarili, da bo bolgarsko predsedstvo še posebej pozorno na blažitev posledic segrevanja. Govorite o eh, podnebnih spremembah, Torej, ne glede na to, kakšne vaše osebno mnenje, vi zastopate Evropsko unijo. Zanima me naslednje. Gre za škodljive emisije iz kmetijstva. K ali bodo te emisije ustrezneje uh, vključene, uh, ko bomo preučevali, kako se segreva podnebje? Emisije precej prispeval k segrevanju in mislim, da se moramo osredotočiti tudi na kmetijstvo. To je zelo pomembna tematika, ki je povezana tudi z našim prehranjevanjem. Mislim, da je dobro, da uh, predsedstvo ima dovolj poguma, da tega otroka tudi ustrezno poimenuje in da pove tudi, kaj je treba stoliti oziroma da prepusti potem to nalogo naslednjim kolegom. Hvala. Hvala lepa, gospod Volken. Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovani komisar, odkrito povedano sem nekoliko šokiran glede razprave, pri kateri sodelujem. Ne morem uh, eh, samo gotoviti, da imamo neko soglasje v zvezi s podnebnimi spremembami. Uh, menim, da eh, to, kar pravi predsedstvo, ne zadošča za politično agendo. Potrebujemo eh, ustrezen eh, znanstveni konsens v zvezi s podnebnimi spremembami in menim, da je zelo škodljivo, da vse skupaj postavljamo pod vprašaj. Imamo vprašanje v zvezi z direktivo o pitni vodi, to se navezuje na to, kar so povedali kolegi. Čakamo. V Evropski uniji imamo milijon državljanov in državljank, ki še nimajo čiste pitne vode. Vemo, da se pri reviziji pit, eh, direktive o pitni vode vračamo na tako imenovano pravico do čiste vode. Um, predlagani sta bili dvo, dve možnosti, kako zagotoviti čistno pitno vodo temu milijonu, bodi si eh, z nekim priključkom ali pa z drugimi možnostmi. Zanima me, kako se boste organizirali na to temo. Še gospod Gardenbach za zaključek. Hvala lepa. Hvala, da ste prišli. No, na naslednje vprašanje boste verjetno pripravljeni. Verjetno uh, vas ne bo čudilo, da eh, se bomo dotaknili tudi um, perinacionalnih uh, območij. Tudi Bolgarija je eh, zelo zanimiva država. Gre za m, obstoj naravnih parkov. Uh, gre za območja zajeta uh, z Naturo 2020, ampak ta območja so včasih ogrožena, ogrožena z načrti gradnje. No, vedno znova se recimo pri taki gradnji povdarja, da gre recimo samo za uh, izgradnjo gondole ali česa podobnega. No, ampak uh, eh, vse čas se gradi nova infrastruktura, izvajajo se uh, rekonstrukcije in tako naprej. In tako ugotovimo, da bo recimo 42 odstotkov prihodnje ehm, v nekem parku na voljo za eh, upravljanje vode in tako naprej. Torej, včasih se uporabljajo tudi naprave za eh, zasneževanje in podobno. No, Mislim, da taka postopanja niso skladna z evropsko zakonodajo in eh, to tudi ni skladno z direktivo o habitatih oziroma o ceni okolja, tako da me zanima, če boste kaj več storili tudi na tem področju. Hvala lepa, s tem smo izčrpali seznam prijavljenih govorcev. Imamo pa na voljo še nekaj časa, tako da če želi morda še kdo zastaviti kakšno vprašanje ministru, ne? nobenega, ki bi se javil v postopku pritegnite pozornost predsednice, potem pa besedo predajam ministru. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички, които отправиха. Хвала лепа, госпа председница. Хвала лепа туди за вся ваша упрашания. Упрашан се бом поновно лоти у хронолошко. Mislim, da so bila štiri vprašanja zelo podobna, če ne skoraj identična, tako da bom odgovoril z enim odgovorom na vsa vprašanja. Gospa Šujica je omenila, da je krožno gospodarstvo ena od prednostnih nalog bolgarskega predsedstva. 16. januarja je Evropska komisija sprejela mini svežen, torej pred nekaj dnevi, pred enim tednom. Mi smo se tega veselili. Krožno gospodarstvo je eno od gonil, ki bo spodbudilo ekoinovacije, ker obstaja tesna povezava. In takšno je moje mnenje kot nacionalni politik in kot predsedujoči svetu. Uh, Tudi strategija o plastiki bo pripravljena. Ministri se bodo marca na svetu za okolje o tem pogovarjali. Šlo bo za prvi svet ministrov. Sredotočili se bomo tudi na to, kako lahko povečamo recikliranje, kako lahko zmanjšamo odlaganje na od, odlagališča, kako zmanjšati tudi količino zažganih odpadkov. Junija naj bi na svetu potem sprejeli sklepe s tem v zvezi, v teh sklepih pa bomo komisiji podali smernice glede nadaljnih ukrepov in glede tega, kaj naj bo prednostno obravnavano v strategiji. Kaj je treba obravnavati najprej in čim hitreje? Pripravili bomo tudi sporočilo glede umestnika ko gre za kemične proizvode in odpadke. Gospod Prnju, gospa Kavedon Ruiz, gospod Ek in gospod Vulken so govorili o podnebnih spremembah. Potem pa je bilo še eno vprašanje v zvezi z vodo. O tem bom eh, spregovoril malce kasneje. Če obstaja politično soglasje, nečesa ne smemo spodkopavati. Znanost je veda, kjer soglasja ni. V politiki pa soglasje obstaja, ker je soglasje ključni instrument za doseganje ciljev. To je pomemben instrument. Če soglasja ni, potem si bodo cilji med seboj nasprotovali. Na področju znanosti pa ne moremo govoriti o soglasju, zato ker znanost vedno išče, vedno dvomi, vedno išče nove rešitve. Če bi imeli v znanosti soglasje, se ne bi nikamor premaknili. Bolgarsko predsedstvo bo torej delalo na podlagi političnega soglasja med 28. terico in na podlagi soglasja s komisijo in parlamentom. Soglasje bomo ohranili. Zato ne vem, zakaj bi bili zaskrbljeni. Kot minister za okolje sem tudi predsedojoči svetu, kar pomeni, da delam na tem, da se bo to soglasje nadaljevalo. Gospod Valken je govoril o vodi, o pitni vodi. Ko sem odgovarjal na prvi krok vprašanj, sem omenil zdravje in kakovost življenja državljanov. To je zelo pomembno. O tem sem se pogovarjal, ko sem naprimer govoril o teh vprašanjih na začetku, v svojem uvodnem govoru sem omenil tudi zrak. Več prednostnih nalog imamo in ena od teh prednostnih nalog je tudi področje zdravja. Vse, kar lahko prispeva k boljšemu zdravju, pa je naš cilj. Zato bomo nekaj storili tudi na področju pitne vode. Podali ste tudi vprašanje, mislim, da je bila gospa Kavezon Ruiz tista, glede mehanizma civilne zaščite. Kot predsedojoči bomo delali na učinkovitem mehanizmu za krepitev civilne zaščite, želimo zmanjšati tveganja za različne naravne katastrofe in nesreče. To je naša nacionalna, pa tudi evropska prednostna naloga. Razumemo, da so ta vprašanja politično zelo pomembna, zato bi si želeli ja, doseči uspeh na tem področju. Verjamemo, da bomo upravičili pričakovanja državljanov. Upam, da bomo zagotovili na področju mehanizma civilne zaščite tudi hitrejši in krajši odzivni čas. Gospa Majsner, ne, na to sem že odgovoril. Gospa Kadenbach, vi ste prej spraševali, samo eh, trenutek se vam opravičujem. Prej sem povzemal več vprašanj, pa morda na vašega nisem odgovoril. Vi ste spraševali o nacionalni politiki, gospa Kadenbach. Ampak to vprašanje ne sodi v portfel, ki ga zauzemam trenutno kot predsedujoči svetu. Da ne boste rekli, da se želim izogniti vprašanju, uh, Naj povem, da se lahko o tem pogovorimo kasneje. To, kar ste omenjali, pa je turistično območje, neko tamponsko območje znotraj UNESCO-vega območja. Vse, kar ste omenili, se dogaja zgolj v tem tamponskem območju. Ostalih 45 odstotkov tega področja pa uporabljamo za črpanje pitne vode. Evropska zakonodaja to dopušča zato s tem nikakor ne kršimo evropske zakonodaje. No, vse zadnje govora o pitni vodi. Uporabljati moramo torej enaka merila. Vsi potrebujemo čisto vodo. Sam torej tu ne vidim nobenega protislovja. Komisar Vila je v enem od intervjujev rekel, da ni bila kršena niti bolgarska, niti evropska zakonodaja. Mislim, da tudi ne bomo kršili s tem nobenih zakonov, ne bolgarskih, ne evropskih. Samo trenutek, če mi dovolite. Da. Da. Gospod Žumejsner, izvinjavite. Gospa Majsner, se vam opravičujem. Vi ste govorili o dnevu morja. Ta dogodek bo potekal v Burgasu 31. januarja. Rekli ste, da je veliko nesnaženja v morjih, da je ogromno odpadkov. Tako da ja, bomo organizirali dogodek. Mi si želimo, da bi bila morja čista. Pripravljamo tudi projekt, ko gre za kartiranje Črnega morja v okviru Nature 2000. To vprašanje je neposredno vezano na bolgarsko politiko, sam pa bi raje odgovarjal zdaj na vprašanja, z položaja predsedujočega Evropske unije. Zastopam 28 držav članic. Vse nas seveda skrbijo morja. Želimo si, da bi bila morja čista. Želimo zaščititi tudi okolje. Potrebujemo pa ustrezno ravnotežje med gospodarstvom in okoljem. Kajti samo na tak način bomo zagotovili dobrobit in blagostanje evropskih državljanov. Z veseljem vas vabim torej na ta dogodek ki bo potekal 31. januarja v Burgasu. Vsi ste prisrčno vabljeni. Pomembno je, da se lahko pogovorimo tudi z evropskimi poslanci, zato vas bomo z veseljem gostili v Burgasu. Hvala lepa, gospod minister. Je bilo kar naporno z vsemi temi vprašanji. Najlepša hvala, da ste nas obiskali, in nam predstavili tudi podrobne načrte. Veselimo se sodelovanja z vami, hvala lepa tudi za to povabilo. Prepričana sem, da bomo storili vse za to, da se udeležimo tega dogodka in da na tak način tudi počastimo bolgarsko predsedstvo na področju okolja in varne hrane. Hvala lepa in veliko srečo v naslednjih šestih mesecih.